in, in poskrbeti moramo, da bomo imeli robusten nadzor nad trgom. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod komisar. Prejeli smo predlog resolucije, razprave je konec, glasovali bomo jutri ob 12 naslednja seja bo 14. junija v četrtek od 9. do 2. in od 3. do 5. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo na spletni strani parlamenta. Seja je prekinjena. Hvala tolmačem, ki.